Eh, da se ugotovi, kaj so zadeve. Hvala, kolega, ampak to ni postopkovna zadeva. Seveda lahko eh, zastavite vprašanje komisije, ampak komisija je tista, ki se odloči, ali bo nam odgovorila ali ne. Razprava je s tem končala. Prejeli smo šest osnutkov eh, resolucij. Naj povem še, da je na voljo tudi v pisni obliki zapisnik včerajšnjega zasedanja ali kdo ima kakšen ogovor? Očitno ne, s tem je zapisnik sprejet. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o šestih osnutkih resolucij v zvezi z Malezijo. Kolega Preda. Gospod predsedujoči, preden glasujemo, naj v imenu svoje poslanske skupine. Eh, kar zadeva glasovanje o beguncih iz Eritreje, eh, prosil za pojmensko glasovanje o skupni resoluciji. Eh, torej, ne želim, da glasujemo pojmensko o skupni resoluciji, bi pa zahteva pojmensko glasovanje o resoluciji Evropske ljudske stranke. Slišali ste, zakaj je prosil kolega, če nihče temu ne ogovarja, bomo naredili tako, kot je predlagal. Dobro, nihče ne ogovarja, potem glasujemo o skupni resoluciji o Maleziji. Najprej predlog spremembe dve, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Vodna navedba G, predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Potem glasujemo še o resoluciji v celoti. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Po dnevnem redu sledi glasovanje o šestih osnutkih resolucij o Ugandi. Najprej bomo glasovali o skupni resoluciji. Eh, zahtevali ste ločeno glasovanje o sedmem odstavku. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo še o celotni resoluciji. Poimensko glasovanje glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Resolucija je sprijeta. Potem pa prehajamo še na glasovanje o šestih predlogih resolucij o eritrejskih beguncih na Sinajskem polotoku. Najprej skupna resolucija, peti odstavek, v dveh delih. Najprej prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa drugi del. Prosite za preverjanje. Preverimo torej, glasujemo. Samo trenutek. Dobro. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Število glasov je namreč izenačeno. S tem je drugi del brezpredmeten, deveti odstavek, kdo je za? Proti? Tudi to bomo preverili elektronsko, glasujemo o devetem odstavku. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. petindvajset proti sedemintrideset zavrnjeno. Še končno glasovanje o resoluciji s prejetimi spremembami. Kdo je za? Proti? Torej, ne glasujemo poimensko. Gospod Preda je prej predlagal, da ne bomo poimensko glasovali o skupni resoluciji, ampak o resoluciji Evropske ljudske stranke. Bomo pa elektronsko preverili, da se ne bomo prepirali. Glasujemo. Haben alle Kollegen abgestimmt? ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Enako število glasov, torej zavrnjeno. Zdaj pa prehajamo na predloge resolucij posameznih skupin. Najprej eh, predlog skupine ALDE B77012-2010. Kdo je za? Proti? predlog je zavrnjen. Potem pa predlog eh, socialistov in demokratov 715-2010, kdo je za? Proti. Tudi ta je zavrnjena. Potem resolucija ECR. Elektronsko pa bomo preverili glasovanje o resoluciji skupine socialistov in demokratov. Glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še resolucija 719 skupine ECR, kar takoj bomo glasovali elektronsko. Glasujemo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Prehajamo na predlog skupine Evropske ljudske stranke. Tukaj imamo ustne predloge sprememb. Najprej eh, v zvezi s prvim odstavkom ustni predlog sprememb gospoda Kasinija. Hvala lepa amandma je namenjen, eh, da bolj jasno opredelimo svoje mnenje do Egipta. Ne samo, da ugotavljamo, kaj je naredil, ampak da jasno povemo, da mora rešiti te talce eh, dejansko. Eh, se ne ukvarja z uh, begunci, ki prehajajo preko Sinaja in uh, zato uh, pozivamo, da se ta situacija uredi. Pozivamo Egipt občanske oblasti, da izvedejo vse potrebne ukrepe, da bi se eh, preprečila eh, uporaba nasilja nad njimi, eh, da se jim zagotovi psihično in telesna dobrobit in da se jim omogoči tudi dostop iskalcem azila do visokega komisarjata za begunce. 1, 1, 2, 2. Torej, to besedilo naj bi se ustavilo pred prvi odstavek. Ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe? Ne, potem glasujemo, kdo podpira ta predlog spremembe, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Imamo še en ustni predlog spremembe po sedmem odstavku gospoda Sasulija. E, Gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, eh, pri tej eh, rezoluciji pravzaprav ne gremo eh, veliko dlje od osnovne zamisli. Želimo, da se doda deveti odstavek naše rezolucije, se pravi skupne rezolucije, ki pravi pozivajo vse države članice, eh, da eh, se izvaja vračanje, ki bo volontarno prostovoljno za vse talec, da se uporablja eh, evropske, sredstva iz Evropskega sklada za begunce. Kolegi Kasini. Kolega Kasini. Želel bi uh, pro, razlago enega vprašanja. To, kar zahtevate v skladu z besedilom, ki ste ga prebrali, se odeva vse tiste, ki prosijo za azil. Uh, Jaz bi rekel ne tiste, ki prosijo, ampak tiste, ki imajo pravico do azila. Kaj ti, eh, če se na ta način to koordinira in se to povezuje z delom eh, visokega komisarjata, bo eh, situacija neustrezna. Torej, rekel bi tisti, ki imajo pravico do azila, ne pa ki prosijo za nj. Ne, kolega Sasoli. Kolega Sasoli. Ne bomo se spuščali v nadaljne razprave. Gospod Kasini je ugovarjal in sprašujem, ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe. Ne. Potem glasujemo o tem ustnem predlogu spremembe. Ähm, Zelo težko bomo dobili 40 nasprotnikov, torej bomo glasovali o tem predlogu sorry. Yes, but we are seven. Not more ich weiß, dass zehn Prozent ausreichen. Vem, da deset odstotkov zadostuje, tudi to ne bi bilo dovolj. Tudi prej sem vprašal, dovolj časa ste imeli, glasovali bomo o tem predlogu. Kdo je za ustni predlog, sem imel po sedmem odstavku? Proti? Zdržani? Predlog je zavrnjen. Želite preverjanje? Dobro, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje o resoluciji. Takoj bomo glasovali elektronsko, glasujemo. In gre seveda tudi za poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Resolucija je uh, sprejeta, 36 glasov proti 14, 10 vzdržanih, s tem sta ostali uh, predlogi resoluciji brezpredmetni. Imam še nekaj. Uh, najav in sicer dobil sem nekaj sporočil eh, sveta in komisije. Eh, to bomo zapisali v zapisnik. Eh, 14-dnevni rok za obravnavo v parlamentu začne teči jutri. 17. decembra in eh, tudi zapisnik tega zasedanja bo predložen parlamentu ob začetku naslednjega.